vsem, tudi irskemu predsedstvu in upamo, da bomo dali dober zagon za boj proti zlorabu na trgu. Glasovanje. Hvala lepa. Glasovanje bo danes opoldne. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. To je razprava. Agustina Diaz de Mera Garcia Consegvera. Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanih meja imeti vizume. prosim poročevalca Diaz de Mero, da nas uvede to temo kot poročevalec. Prosim. Hvala lepa, gospod besedujoči. Dolga pot, je, je, smo, dolgo pot smo naredili od začetka tega dosjeja in res hvala za vse delo, ki je bilo opravljeno strani mojih kolegov, poročevalcev v senci. Hvala za delo komisije, hvala za profesionalnost komisije, ki je res sodelovala z nami. Hvala svetu. Več predsedstvom sveta, ki so dejansko sodelovali pri tem. Polsko, Dansko, Irsko in Litvansko. Predsedstvo so sodelovali pri tem in hvala tudi vsemu osebju našega parlamenta, zlasti pri odboru Libe. Pogajali smo se o tem dve leti, imeli smo več tehničnih sestankov, osem trialogov, osem sestankov pričevalcev v senci in s tem se vidi, kako zapletena, a pomembno je to poročilo. No, na koncu pa smo. 25. junija dosegli uh, večinsko soglasje med političnimi skupinami e LS, ALDE in EKR skupaj z jerskim predsedstvom. Kasneje smo to ratificirali z soglasjem v, v svetu 28. junija. Hvala za vse to, kar smo dosegli. Dejansko je bilo veliko razhajanj, vendar razhajanja obogatijo razpravo. Hvala komisiji, s katero bi si želel morda večkrat strinjati glede več stvari, vendar še prav posebej hvala svetu za to, da ste uh, razumeli, da gre za dobro besedilo In dokaz je ravno to, da ste dosegli soglasje tega besedila. S tem bomo okrepili vizno politiko Evropske unije. Ta politika bo bolj eh, pravična in učinkovita, hkrati pa bomo zavarovali pravice svojih državljanov. To je bil velik izziv, vendar mislim, da smo dejansko do, uspeli doseči dober um, odziv in da smo dosegli enako ravnalo vseh evropskih državljanov. Seveda je bilo težko doseči to ravnotežje, saj je bilo treba tudi poštevati zunanje politike Evropske unije. Dosegli smo veliko kompromisov glede vizumov za člane letalskih in ladijskih posadk. Poleg tega smo posebej obravnavali recimo uh, um, reševalne ekipe, potem za člane posadk na rečnih plovilih, potem smo še prav posebej obravnavali status beguncev in tako naprej. Potem vprašanje recipročnosti. To je bila tudi pomembna razprava. Vendar smo marsikaj dosegli tudi na tem področju in mislim, da smo se da smo s tem dosegli odgovor na številno vprašanje, ki smo si vsakodnevno zastavljali in se z njimi soočali. Želeli smo doseči ravnoteženo rešitev, ko gre za recipročnost in odlog. Morali smo najti učinkovite instrumente, ki ne bodo solidarni. Pri tem pa smo morali tudi upoštevati zunanje, zunanje politike Evropske unije in morali smo tudi odpraviti diskriminatorno obravnavanje naših državljanov in moramo se zavedati, kako ti mehanizmi vplivajo na državljane tete države. Vendar moramo zaščititi evropske državljane in moramo razmisliti o tem, kaj eh, težave, ki zadevajo romunske, polske, bolgarske in ciprske državljane. In seveda moramo smo tudi upoštevati, kaj pravi Lizbonska pogodba vemo, kakšne problematike glede delegiranih in izvedenih aktov, vendar mislim, da je prišlo do sporozuma, da moramo vsak primer posebej obravnavati. Vsako določbe se lahko tolmači na več načinov, vendar uporaba enih ali drugih mehanizmov je odvisna od predmeta, ki ga je treba sprejeti. In če neko besedilo sprememo soglasjem, kot se je to zgodilo s tem besedilom uh, Julija v svetu, je potem to nekaj, kar uživa tudi našo podporo. O tem smo govorili že leta 2011, ko smo začeli s to razpravo. Takrat smo vedeli, glede česar se ne bomo pogajali, torej, da, da bomo govorili o temeljnih vrednotah Evropske unije in da bomo upoštevali zanje politike Evropske unije. In mislim, da je to, kar smo dosegli, dejansko najboljši odgovor eh, na izziv, ki smo si ga zastavili pred dvema letoma. Hvala lepa. Gosu, komis... Hvala lepa. Besedo dajem komisarju Barnjeju. Hvala lepa. Spoštovani poslanci, gospod predsedujoči, Komisija se polno zaveda občutljivosti tega doseja in eh, zlasti se zavedamo občutljivosti vprašanja dveh osnovnih mehanizmov. Govorimo o zaščitni klauzuli, o mehanizmu vzajemnosti. Ta dva sta nujna za zagotovitev solidarnosti med državami članicami. Komisija je tesno sodelovala z predsedstvi in parlamentom, zato da bi dosegli kompromis, ki bo privedel do učinkovitega in pravno zdravega mehanizma. Zahvaliti se moram zlasti gospodu Diazu Demeru za njegova prizadevanja za dosego kompromisa. Pogajanja so bila dolga in kompleksna, vendar pa so bila to tudi pogajanja, kjer je vedno prevladalo konstruktivno vzdušje med eh, poročevalci komisijo, poročevalci v senci in svetom. Vesel sem, da nam je uspelo končati ta dolga pogajanja. Dva mehanizma, ki so bistvene, bistvenega pomena za to spremembo, sta nujna za to, da imamo možnost odprave uh, brezvizumskega režima, ki zagotavlja, da ne bo prihajalo do zlorab in da so vse države članice obravnavane na enak način strani tretjih držav mehanizem odprave pomeni, da bomo lahko nadaljevali naša vizumska pogajanja z vedanjem, da ko bo podeljen brezvizumski režim državljanom neke tretje države, to ne bo država, to ne bodo spremljali to ne bo specifična odločitev, specifični mehanizem, ampak splošni mehanizem. In potem bomo imeli tudi varovalke, ki bodo, prepra, ki bodo preprečile možne zlorabre brez vizumskega potovanja. To bo prispevalo k kredibilnosti našega vizumskega sistema. Moram pa vam povedati tudi to, da ima komisija mešane občutke glede kompromisa, o katerem govorimo danes. Kljub zadovoljen, eh, zadovoljenosti, da smo dosegli kompromise. Eh, kompromis komisija ni zadovoljna za mehanizmom recipročnosti. Ne moremo sprejeti trenutnih ubeseditev, kajti dvomimo v legalnost in učinkovitost tega mehanizma. Ne povem nekaj besed o tem. Izvedbeni in delegirani akti ne morejo biti uporabljeni za isto odločitev. Lahko imamo tako izvedbe, nekako tudi delegirane akte pri istem zakonodajnem besedilu, ampak ti morajo veljati za različne vrste mehanizmov in v tem predlogu temu pogoju ni zadovoljeno. V obdobju dveh let bi sprejeli vsako odločitev v obliki izvedbenega e, e akta, po dveh letih pa bi se postopek e, spremenil v delegirani akt. E, s tem se komisija ne more strinjati. Še nekaj, postopek ne omogoča delegiranih aktov. Mehanizem sorazmernosti, recipročnosti se nanaša na tretjo državo, katerih državljani ne potrebujejo vizum za vstop v EU, eh, ki pa uvaja vizumsko obveznost za eno ali več držav članic. Komisija lahko začasno prekine to ureditev za posamezno tretjo državo to je konkretna, specifična, posamezna situacija. In to ne omogoča splošne izvedbe, kakor to pogodba zahteva za, delegi, za delegirane akte. Poleg tega pa tukaj obstaja še politični uh, pomislek. Eh, nismo zagotovili ustreznega mehanizma recipročnosti. Trenutni kompromis ne bo učinkovit. V prvih treh letih lahko komisija uh, Um, izvedbeni akt za uh, oprostitev vizumske obveznosti lahko uvede komisija samo za določene osebe uh, iz tretje države, naprimer za imetnike prepustnic ali diplomatnih potnih listov. Zato moram podati naslednjo uradno izjavo v imenu komisije. Komisija pozdravlja pred, predlog. Um, spremembe uredbe sveta za spremembo trenutne zakonodaje. Ampak komisija obžaluje dejstvo, da pri tem uh, revidiranem mehanizmu recipročnosti ta mehanizem sedaj ni v skladu z členom 190 in 191 pogodbe o delovanju Evropske unije. Komisija si zato pridržuje pravico, da uporabi vsa sredstva, ki so na razpolago v okviru pogodb, tako da bo Evropsko sodišče lahko razjasnilo to vprašanje. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin dajem besedo najprej eh, Veronik Matiju iz Evropske ljudske stranke. Hvala. Čestitam našemu kolegu Augustinu Diosu de Meri, ki nas je spomnil, kakšni dve leti sta za nami, kako smo si prizadevali, da bi dejansko dosegli kompromis. Dejansko smo bili priča zelo raznolikim stališčem, ki so se tudi spreminjala. No, do, do, dosegli smo uh, določen rezultat, sicer ne moremo uh, eh, reč, reči, da smo vse dosegli, vendar smo dejansko dosegli neko evropsko politiko, kajti lahko se skupaj odzivamo, če neka tretja država eh, želi vizume za državljane nekaterih držav članic Evropske unije. Torej, dosegli smo mehanizem reciprocnosti, to se nam zdi ključnega pomena. Uh, To je ključnega pomena za skupno upravljanje zunanih meja. Imamo sedaj mehanizem, ki nam omogoči, da skupaj odpravimo um, brezvizumski režim, če vidimo, da iz te države naenkrat prihaja zelo veliko državljanov in če prihaja recimo do pritiska na skupni azilni sistem ne smemo biti naivni, če vidimo, da zaradi naše vizonske politike prihaja do tega, da to nekateri zlorabijo, potem je seveda normalno, da zaščitimo naše evropske državljane in znova uvedemo zahtevo po vizumu. Skratka, lahko počasneje govorite, pravi predsedujoči. Zbyt szybko pani mówi na tłumacz. Bardzo proszę. Ta reforma nam omogoča, da lahko pravično uh, uvajamo in izvajamo našo vizno politiko in preprečimo možne zlorabe. Hvala. Hvala lepa. Srepa v imenu skupine SD. Gospa Fajon. Predsedujoči, spoštovani komisar, kolegice in kolegi zelo sem razočarana da se danes pogovarjamo o predlogu poročila ki bo začrtal prihodnjo vizumsko politiko unije a se hkrati z njim odrekamo pristojnostim ki jih ima evropski parlament v postopku soodločanja ko gre za najbolj občutljiva vprašanja to je svobodo gibanja evropejcev. v pogajanjih smo bili deležni pritiskov neprožnosti in celo izsiljevanj sveta zato ne razumem zakaj se je poročevalec de mera s katerim sva odlično sodelovala v zadnjem trenutku odločil da se odreče delegiranim aktom pristojnostim evropskega parlamenta ko gre za uvedbo mehanizma o začasni zamrznitvi brezvizumskega režima. zelo resno tvegamo da bodo evropske vlade tak mehanizem izkoristile kot politično sredstvo za nabiranje domačih političnih točk proti prišlekom iz sosednjih držav v mislih imam posebej državljane zahodnega balkana za katere je bila odprava vizumov zgodovinski korak na poti v unijo. resno bomo ogrozili ne le prihodnost vizumske politike ampak tudi našo politiko do sosedstva. kdo nam jamči da bo mehanizem le skrajni ukrep? že dolgo časa obstajajo poskusi da bi eni ali več držav zahodnega balkana vizume vnovič uvedli bomo dovolili ta udarec državam ki jim obljubljamo jasno evropsko perspektivo ne da bi obdržali varovalke demokratičnega nadzora na naši instituciji v našem evropskem parlamentu. podobno velja za mehanizem vzajemnosti naše pravne službe pod vprašaj postavljajo oba dogovora prvega zaradi že omenjenega odrekanja pristojnosti drugega zaradi kombinacije delegiranih in izvedbenih aktov kar je omenil gospod komisar. grozi nam tožba evropske komisije pred evropskim sodiščem slišali smo da ima komisija mešane odzive občutke. vsem ki verjamete da bo mehanizem pomagal pri vzajemni odpravi vizumov denimo med kanado in češko želim sporočiti da se to ne bo zgodilo. evropske vlade so v izjavi ki je pricurljala v javnost zajamčile da bodo pred kakršnokoli odločitvijo dale prednost odnosom s strateškimi partnerji. si res predstavljate da bi celotna evropska unija vnovič uvedla vizume za državljane združenih držav amerike ali kanade če bodo te še naprej zahtevale vizume za preostalih šest držav evropske unije? to je dragi kolegi politično orodje ki žal ne bo nikoli aktivirano kolegice in kolegi pozivam vas da ta teden glasujete proti poročilu in s tem omogočite da v drugem krogu v drugem branju zaščitimo pristojnosti evropskega parlamenta ki nam pripadajo po lizbonski pogodbi na področju vizumske politike. gre za najbolj občutljiva vprašanja ki zadevajo naše državljane za najbolj otipljivo svobodo gibanja ki jo naši evropejci danes občutijo za temelj evropskega povezovanja in posebej zadevajo mlade ki danes največ potujejo in ki imajo že tako najmanj svetlo vizijo. dogovor ki ga imamo zdaj pred sabo je slab je škodljiv za naše državljane je slab za naše odnose s svetom evropske unije je slab za celotno evropsko unijo in naše sosedstvo. imamo izjemno odgovornost ko bomo glasovali ta četrtek

Gospod Obermajer želi zastaviti gospe Fajon vprašanje v okviru modrega kartona. Ali sprejmete vprašanje? Izvolite besedo, gospod Obermajer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predhodni govornici bi postavil dve vprašanji um, kot uh, državljan države, ki je bila prizadeta zaradi te odprtosti Zahodnega Balkana. Vi ste govorili o odprtosti Zahodnega Balkana, ko gre za liberalizacijo vizumskega režima. Zanima me, če poznate situacijo na mejah, govorimo o moji državi Avstriji, tam smo ugotovili, da na stotine avtobusov, ki prihajajo iz držav Zahodnega Balkana, češ kot turisti, kot obiskovalci Avstrije, pogosto se ti avtobusi potem vračajo prazni. Eh, torej, te osebe se preprosto ne vrnejo v svoje domače države. Ali to veste in ali si lahko predstavljate, kaj to pomeni za to prizadeto prebivalstvo? Mikrofon, prosim. Hvala lepa, kolega Obermajer, da ste mi dali to priložnost, da vam zelo konkretno odgovorim. Zelo poznani so mi podatki zadnjega poročila frontexa kaj se dogaja na mejah evropske unije. vi imate to srečo da prihajate iz države ki ima najmanj problemov. v avstriji ni prišlekov iz držav zahodnega balkana. avstrija je uvedla čudovit sistem postavila je vse države zahodnega balkana ki so v procesu pristopanja evropski uniji na seznam držav varnega izvora so težave prišleki iz zahodnega balkana prihajajo v evropsko unijo vendar se je število teh izjemno zmanjšalo in države vlade na zahodnem balkanu so naredile vse nujne korake da bi preprečile prihod lažnih azilantov. mislim da moramo tu predvsem razmišljati na solidarnost in iskati druge poti iskati poti da bomo države posebej ko govorim za našo soseščino

omogoča začitno klauzulo za, začat, za, za, za eh, začasno prekinitev vizumske obveznosti tretje države, ko je neka država članica izpostavljena pritiskom zaradi porasta števila prosilcev za azil. Moram povedati, da Pri vizumski liberalizaciji obstaja mehanizem vzajemnosti, zatem želimo okrepiti solidarnost med državami članicami, istočasno pa posiljamo zelo jasen signal zunanjemu svetu, namreč, da morajo biti vse države članice um, imeti enako izhodišče, ko gre za odpravo vizumske obveznosti. Uh, Eh, mi želimo, da bi glasovali ta teden in da se ne uh, opiramo samo na ta spor glede uh, izvedbenih in uh, delegiranih aktov, saj smo v ta dosje vložili že veliko časa in energije. Potrebujemo okrepljeno solidarnost in to solidarnost lahko moramo pokazati tudi zunanjemu svetu. Hvala. Verde, l'onorevole Zadnoka per tre minuti gospa predsedujoča gospod komisar gospe in gospode zahvaljujem se poročevalcu tiasu temeri za to plodno sodelovanje pri tem zelo pomembnem dokumentu v teh eh, dolgih in težkih pogajanjih, ki so trajala dve leti in pol. Zahvaljujem se gospodu Diasu Demeri za njegova osebna prizadevanja, da obrani stališče Evropskega parlamenta, kakor je bilo to sprejeto v odboru za državljanske svoboščine. Ampak nažalost rezultati pogajanj niso zelo uh, pozitivni vsaj moja skupina na to gleda na ta način. Po eni strani imamo vizumsko vzajemnost, načelo vzajemnosti. Uh, vsi se verjetno spomnite, da je osnovni predlog spremembe, ki ga je vložil naš kolega Aleksandr Alvaro, ko mu želim hitro okrevanje, in ki so ga podprli tudi naši poraževalci v senci in drugi kolegi, ki so danes tukaj v tej dvorani. No, ta predlog spremembe je govoril o skoraj avtomatski ponovni uvedbi vizumske obveznosti za tretje države, ki uvedejo vizumsko obveznost za državljane, izmed, za državljane iz katere izmed držav članic. Sedaj ta mehanizem ni avtomatski, ampak svet želi uvesti dvofazni mehanizem, kjer bi komisija morala na koncu zagotoviti vzajemnost. Uh, razumem, gospod komisar Barnej je s tem nezadovoljen, ampak uh, vseeno se meni zdi to napredek. Po drugi strani pa smo zelo razočarani nad dogovorom o začasni odpravi, odprave vizumske obveznosti. V zelenih se ne strinjamo s tem, da porast števila prošen za azil, da je to lahko kriterij za takšno odpravo. Uh, Eh, državljani, ki so na pozitivnem seznamu, ne smejo biti kaznovani zaradi pravice drugih državljanov iste države, da uporabijo svojo pravico do prošnje za azil. Pripričani smo, da ta ukrep ne sme biti predmet izvedbenega akta. Če bo to, če bomo o tem odločali v postopku soodločanja, potem eh, bo parlament lahko soodločal o tem, samo če bo to urejal delegirani akt. Zato moja skupina ne more podpreti tega dogovora v prvem branju. Grazie per eh, l'augurio. Hvala lepa, sedaj pa v imenu GUE, gospa Ernst, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, za to uredbo se pravzaprav spreminja značaj vizumske politike v Evropski uniji. In kaj želim povedati s tem? Želim povedati, da bo vizumska politika postala politika izsiljevanja. Uh, In zlasti to velja za državljane Zahodnega Balkana. Če želimo. Če smo želeli to zakonodajo kaj doseči, je to bila solidarnost strani bogatejših držav, tudi Nemčije in Avstrije ta začasna prekinitev brezvizumskega sistema že sedaj vodi do tega, da ljudje, ki izgledajo kot Srbi ali kot uh, Romi, uh, morajo iti skozi posebno zaslišanje, da določenim avtobusom ne dovolijo vstopa v države, da v Makedoniji se sprejema takšna zakonodaja, da prošnja za azil velja za prekršek. Vse to so že posledice, še predtem smo mi sploh sprejeli to zakonodajo in kasneje bo še več več takšnih primerov. Za to uredbo gre za krš. Pri tej uredbi bi moralo, biti, bi moralo iti za to, da ukrepimo osnovne svoboščine. Um, sama sem obiskala nekatere izmed teh držav, Rome v Srbiji, naprimer. Tam so nekateri živeli v uh, taborih, zato ker so njihove hiše uničili, Tukaj gre za nespoštovanje človeškega dostojanstva in uh, obžalujem, da Evropska unija pri tem sodeluje. Evropska unija mora obraniti človeško dostojanstvo. Če tega ne bomo naredili, potem bo to samo spodbuda desnici v tej uh, dvorani, ki potem uh, slavi Evropsko unijo, ker smo šli tako daleč. Na noben način ne bom uh, podprla te uredbe. Uh, mislim da bi jo morali zavrniti. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo še preostalim govornikom. Gospod Koeljo je prvi. Eh, Hvala lepa. Gospod komisar, spoštovani kolegi, dve pripombi imam. Najprej nekaj v zvezi z načelom zajemnosti. Strinjam se s tem, da polna vzajemnost uh, mora biti naš cilj. Če bi nas država članica obvestila o tem, da je neka tretja država se odločila uvesti vizumsko obveznost za to državo, potem bi se vse države morale odzvati na enak način. Skupen odziv bi morali imeti na takšno situacijo, ki vpliva na celotno Evropsko unijo. Ne moremo dovoliti, da se državljane Evropske unije obravnava na različne načine, glede na to, odkot prihajajo. Tukaj se strinjam za gospodom Diozom Demero. In pa še vprašanje ponovne uvedbe vizumske obveznosti. Torej, govorim o začasni prekinitvi eh, brezvizumskega režima. Ta mehanizem se mora uporabiti samo v nujnih primerjih, če bi prišlo do bistvenega porasta nezakonitih priseljencev ali neutemeljenih prošen za azil. Strinjam se z gospodom Kovačevem iz Afeta. Takšen mehanizem ne more biti avtomatičen. Strinjam se, ko gospod Kovačev pravi, da je izdajanje vizumov samo en vedik odnosov z tretjimi državami. Ta začasna prekinitev brezvizumskega režima mora biti zastavljen v celoten kontekst. To ne sme ogroziti naših odnosov z tretjimi državami. Nekatere države članice bi morale dati v zvezi s tem na razpolago več informacij. Če torej nismo dobili tega vseobsegajočega kompromisa, potem je bolje, da imamo vse ta prvi korak. To je bolje kot nič. Moramo nadaljevati s tem, da zahtevamo pač več informacij, ne pa da ravnamo tako kot zmeraj. Hvala lepa. Grazie, onorevole Weidenholzer, dve minuti. Gospod Weidenholzer, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eden izmed glavnih dosežkov Lizbonske pogodbe je vzpostavitev eh, enotnega prostora svoboščin, pravice eh, svoboščin. To je ena izmed glavnih vrednot enotnega trga. Zato je bilo dobro, da smo o tem postopku odločali v postopku soodločanja. Ko danes govorimo o spremembi uredbe, 539 skozi 2001 moramo si predočiti ravno to. Eh, vse skupaj ni odvisno samo od nacionalnih interesov. Skupni prostor svobode, pravice. Uh, <clears throat> zahteva sodelovanje vseh treh institucij. Zlasti na področju varnosti se pogosto dogaja, da se iz notranje političnih razlogov vzbujamo razno razne strahove. Gospod Obermajer, tudi jaz sem si ogledal vse številke in ne najdem nobenih dokazov za to, kar ste povedali. Treba je okrepiti evropsko perspektivo, evropsko razpravo. To je nujno za to, da se bomo na racionalen način ukvarjali za temi problemi. V interesu nas vseh je, da okrepimo ta evropski vidik. Predvsem je to v interesu Evropskega parlamenta. Poročevalca zelo cenim za njegovo opravljeno delo. V okviru poročila je opravil eh, zelo veliko dobrega dela, ampak nažalost je na koncu sprejel nasprotno stališče. Te evropske perspektive ni upošteva tako močno, kot bi to moral narediti. Zato moramo to poročilo zavrniti. Vsi se moramo usmeriti v to, da bi v drugem branju ponovno vnesli pravice, ki jih želi obraniti Evropski parlament. Hvala lepa. Hvala, gospod Mulder, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naša skupina je zauzela stališče in sicer, da je prost pretok ljudi, svoboda gibanja, velik dosežek v svetu in številne države si tega želijo in mislim, da moramo napredovati po tej poti. Časi grejo stvari na robe, zato je dobro, da v zakonodaji imamo možnost zamrznitve. Torej, predlaga se zamrznitev, da če pride do tega, da grejo stvari na robe, potem lahko sprejemo ukrepe za to, da preprečimo zlorabe. Za liberalce je to zelo pomembna točka. Poleg tega menimo, da je tudi zelo pomembno, to, da če je določena država uvede ukrepe glede državljanov EU, potem se mi na to lahko odzovemo. In potem še nekaj, kar je zelo pomembno, delegirani akti. Ko govorimo o tolmačenju zakonodaje, menimo, da so delegirani akti tisti, ki morajo ostati. In to se nam zdi zelo pomembno, če povzamem. Predlog poročevalca je nekaj, kar lahko podpremo in hvala za njegovo delo in upamo, da bomo dosegli večino eh, v naši hiši. Hvala, gospod Pirker, izvolite. Hvala lepa, predsedoča. Ko je Evropski parlament leta 2010 podprl vizumsko sprostitev za jugovzhodno evropske države, je Evropski parlament o tem razmišljal in se smiselno odločil. Ko pa sedaj ugotavljamo, da se prošnje za azil iz te regije povečujejo v takšne meri kot se, da je 60 odstotkov prosilcev za azil iz jugovzhodne Evrope, še prav posebno v Nemčiji, na švedskem in švici, potem moramo reagirati. Zato podpiram, odločno podpiram to, da sedaj ne ohromimo vizumskega sistema zaradi vprašanj, ki so veliko krat neotomeljene in da sprememo najpomembnejše ukrepe. Najpomembnejši ukrep, ki se mi zdi smiseln in moder za boj proti zlorabi na področju vizumske politike, je sklep, da uvedemo zaščitno klauzulo, če prihaja do nenadnega porasta nezakonitih priseljencev ali prošen za azir, ki neotemljeno prosijo za azir v določene državi ali če prihaja do tega, da se ne spoštuje sporozum o vračanju. To je dober predlog in to bo pomagalo k temu, da ne bo prišlo do ohromitve vizumskega sistema, temveč do hitrejšega obravnavanja azilnih postopkov. To je cilj, ki tiči za tem. In kot eh, drugi odziv pozdravljam uvedbo mehanizma vzajemnosti. To bo gotovo vodilo do več solidarnosti tudi med državami članicami. Grazie, un... Hvala. Enzio, ena minuta, izvolite. Hvala, dragi kolegi. Razumem pomisleke, ki so jih izrekli naši kolegi glede uporabe izvedbenih aktov oziroma delegiranih aktov in glede zamrznitve brezvizovskega režima. Spoštujem mnenja kolegov, vendar naj spomnim, da dogovor, ki smo ga dosegli s svetom, ima potencial, da z njim lahko zaključimo nespremljivo situacijo, ki zadeva milijone evropskih državljanov. Zlasti, ko gre za vizno politiko ZDA in Kanade. Mislim, da bi mehanizem vzajemnosti eh, dokazal, da je Evropska unija solidarna z državljani Cipra, Romunije, Bolgarije, Hrvaške in Polske, ki so diskriminirani, ko gre za vizumski režim mislim, da zaradi načela solidarnosti moramo podpreti ta predlog in zato vas pozivam, da ga podprete. Hvala. Hvala, gospa Gabriel, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila in čestitila našemu kolegu Diazu Demeri za njegovo odlično delo, pa tudi za njegovo zauzemanje glede tega dolgega procesa. Ta tema je že dolgo predmet naših razprav. Vendar mislim, da smo s tem poročilom lahko osredotočili na to, kar je najnujnejše in kar je najbolj pomembno za Evropsko unijo in sicer uh, svoboda gibanja in prostor pravice in svobode. Mislim, da imamo s tem solidno osnovo za nadaljne delo. Mislim, da gre tu tudi za pomembno politično sporočilo glede naših razmeri s tretjimi državami. Mislim, da bomo s tem lahko preprečili zlorabe. Ko gre za tehnične vidike, mislim, da bi zamrznitev brez vizumskega režima lahko uh, uveljavljali le, le tako, da bi uh, upoštevali stroje kriterije, ki smo si jih zadali. Uh, Na ta način pa bomo seveda preprečili to, da bi se zlorabljali ta, ta sistem. Mehanizem vzajemnosti moramo okrepiti zato, da bomo dejansko dosegli učinkovitost. Kajti skupno delovanje in solidarnost med državami članicami morata biti dve stvari, ki jo ne smemo pozabiti. In današnja razprava to kaže. Potrebujemo skupno vizijsko politiko in zadeve morajo biti jasno določene. Na ta način bomo lahko dosegli svoje cilje. Hvala še enkrat poročevalcu. Mislim, da bomo s tem res dosegli pomemben korak naprej glede te teme. Hvala lepa. Grazie. Hvala. Gospod Potesijevič, dve minuti, izvolite. Dziękuję, pani przewodnicząca, pani komisarzu. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar razprava, ki jo počasi zaključujemo, kaže na to, kako težko je doseči kompromis. In čestitam poročevalcu, da je dosegel kompromis, ki ga je, če tudi ta kompromis morda ni zadovoljiv za vse, vendar menim, da ga lahko podpremo. In naj povem, zakaj to mislim. Za številne evropske državljane, je eden največjih dosežk Evropske unije ravno svoboda gibanja. Šengenske ideje je treba varovati, varovati pred zlorabo, zato da naši evropski državljani ne zgubijo zaupanja v ta sistem potem glede vstopa državljanov tretje, državljano, tretje držav v Evropsko unijo brez vizuma. In brez možnosti, da zaprosijo za azil. No, glede te moramo zagotoviti, da se nekaj stori v interesu evropskih državljanov, ne pa birokratov. To je pomembna odgovornost, ki si jo je naložila Evropska komisija. In Evropska komisija mislim, da bo lahko izpolnila te cilje. Komisar je jasno povedal, da se tega zaveda in mislim, da je tudi tega sposoben. Zamrznitev brez vizumskega režima za tiste, ki zlorabljajo sistem, je dober ukrep. In mislim, da bi morali sprejeti sporazume z državami vzhodnega partnerstva, ki čakajo na to. In mislim, da moramo biti bolj velikodušni do njih in jim omogočati možnost brez vizumskega režima. To je, mislim, nekaj, kar res potrebujemo. Grazie. Hvala. Sedaj pa gremo v postopek Catch the Eye gospodine povjerenie mimica cijenjene kolegice i kolege gospod komesar mimica kolegice in kolegi mehanizem vzajemnosti je nekaj kar lahko podpremo vendar naj povem kakšne bi lahko bile posledice eh, zaščitnih klauzul v nujnih situacijah zamrznitev brezvizumskega režima bi lahko ogrozila politično in gospodarsko okolje, ki je nujno potrebno za uvajanje strukturnih sprememb zlasti v državah kandidatkah. Podpiram stališče, da bi bilo dobro skrajšati postopek, v katerih se sprejema odločitev glede izdaje azila ali ne. Belgija je spremenila postopek in lahko dosegla, da ne prihaja do diskriminatornih odločitev. Zlasti govori za državljane iz držav kandidatk. Mislim, da moramo v, v letošnjem letu evropskih državljanov dati sporočilo, da zunanje uh, meje EU ne bodo postale neobladljive oziroma meje, ki jih ne moremo prestopiti. Grazie, onorevole Lunaček. Hvala. Gospa Lunaček, izvolite. Hvala lepa, predsedoča, spoštovane kolegice in kolegi. Kolegica Tatjana Ždanoka iz EFE je dejala, da zeleni tega ne bomo podprli, kajti ne podpiramo teh izjem. Mislim, da potrebujemo tudi parlamentarno odrežbo, kot to določa Lizbonska pogodba kot poročevalka za Kosovo, bi rada opozorila na to, da so prebivalci Kosova edini na Balkanu, ki sploh še ne smejo svobodno potovati. In to je tudi, seveda, svobodno potovanje, eden od dosežkov širitvenega postopka. Kolega Obermajer, svobodnjak, dali ste, da stotine avtobusov prihajanja se potem odpeljajo prazni. Seveda, logično, ko avtobusi pridejo, pripeljajo ljudi in svoboda potovanj pomeni, da lahko ljudje ostanejo v Avstriji in druge obiščajo sorodnike in eh, tudi državo. Seveda ne, se ne odpeljejo takoj nazaj, torej ta argumentacija ne vzdrži. Grazie, onorevole Tomazič. Hvala. Uh, gospod Tomašek, uh, gospod izazove s kojima se europa suočava zbog nekontroliranog priljeva doseljenika. europa se sooča s eh, slabo integracijo tistih ki prihajajo v eh, evropsko družbo tako da mi ne da imamo nikakšen varnostni mehanizem v politiki evropske unije. lahko se strinjam z duhom takšnih ukrepov vendar mislim da je bilo najboljša rešitev to da bi vsaka država članica imela svoj uh, vizumski režim s tem eh, bi torej omogočili, da se upošteva raznolikost držav članic. Prosim komisijo, da upošteva zgodovinske, ekonomske, nacionalne vezi, ki jih ima Hrvaška z Bosno in Hercegovino in omogoči podpis bilateralnega sporazuma, eh, tako da bi državljani Bosne in Hercegovine lahko lažje vstopili v Hrvaško, če nimajo hrvaškega potnega lista. Grazie, onorevole Wojciechowski. Hvala, gospod Wojciechowski, izvolite. Bardzo, pani przewodnicząca. E, svoboda poruša. Svoboda gibanja Evropske unije je sama po sebi vrednota. Nekaj, kar uporabljajo tudi državljani tete držav. Vendar, kaj pa pogrešamo? Pogrešamo vzajemnost. Včasih je težko Eh, potovati v tretjo državo brez vizuma. Torej gre za resno diskriminacijo, za pravi primer diskriminacije. Nekateri eh, skušajo ukrepati v tej smeri, da bi prišlo do sprememb in izvaja pritisk na to, to vrstne tretje države in želijo naj um, opustijo vizumske zahteve za državljane. Mislim, to lahko le podpremo. Hvala.

varovalka bo omogočila zamrznitev brez vizumskega režima, če vidimo, da se to dogaja. Torej, če imamo veliko primerov takšnih zlorab, moramo preučiti akutne primere, ne moramo čakati na to, da komisija spreme odločitev. Ne, moramo se takoj odzvati, moramo torej se hitro uh, prilagoditi na na situacijo, če se ta spreminja. Imamo dobre in slabe primere iz preteklosti. Ko nekdo nezakonito pride v države, skoraj da nemogoče težavo rešiti. Uh, uh, is... Gospod Lunaček, modri karton za, imamo za vas. Je v redu? Jaz sem Lunaček, gospod Lunaček. Gospod Obermajer tisoče ljudi, pravite, je zlorabilo azilne, azilno zakonodajo v Avstriji. To ne drži. Ko govorite o evropskem azilnem in preseljevanjem sistemu, ne vem, o čem govorite. Nažalost, nimamo nobenega skupnega evropskega azilnega sistema. Vsaka država ima svoj sistem in svojo politiko. Zato lahko samo rečemo, da to potrebujemo in ne moremo govoriti, govoriti o ljudeh, ki zlorabljajo azilni sistem. Vaše argumenti grejo v čisto napačno smer. Danke, Frau Präsidentin. Najlepša hvala. E, imenujem se gospod Obermajer, ne gospod Luneček. Gospa Luneček pravi, da v Evropi ni zlorabe azilnega sistema, ne, niti v Avstriji ga bajeni, to je pač njen problem. Treba je imeti odgovorno politiko in odgovorna politika pomeni, da preprečimo zlorabe. Poiskati je treba e, rešitve. Seveda razumem, kakšne njeno stališče, jaz imam svojega in tako je pač v demokraciji. Ehm, Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod komisar Mika. Thank you very much, honorable members. Najlepša hvala. Kljub vsem problemom mehanizmov zajemnosti, ki sem jih že razložil, se bom osredotočil na pozitivni vidik kompromisa in da bomo imeli sedaj mehanizem, s katerimi bomo zagotovili verodostojnost našega azilnega sistema in preprečili zlorabe. Ta mehanizem je zadnja možnost in komisija bo zagotovila, da ta mehanizem uporabimo samo, če bodo izpolneni vsi pogoji. Evropski parlament eh, bomo redno obveščali o izvajanju obih mehanizmov. Treba je zagotoviti prosto in svobodno gibanje v šengenskem območju. Ta svobodni vizni režim je sad dolgotrajnega postopka in temu se ne bomo odrekli, tudi če poštevamo vse posledice. Naj povem še nekaj o vizni politiki do Balkana. Opustitev vizne obveznosti ni mehanizem, ki bi ga ustvarili za balkanske države. Gre za splošen postopek za vse države, ki uh, zaprosijo za svobodni vizni režim v šengenskem močju. To bi lahko veljalo za vse države, ki bi dovolili s mm, prosti vizni režim. Vendar pa Zahodni Balkan zahteva posebno pozornost zaradi evropske širitvene politike in zaradi evropske azilne in priseljenske politike in tudi prakse. Po drugi strani pa je to posledica zelo visokega števila prošen za azil, eh, ki izhajajo iz zahodno-balkanskih držav. Sodelujemo s državami na Zahodnem Balkanu in z zadevnimi državami nadzorujemo situacijo in iščemo rešitve. Ko bomo imeli mehanizem oprostitve vizne obveznosti, ne moremo še nadaljevati situacijo, ko lahko katera država sproži mehanizem. Ta mehanizem, to mora biti jasno, ne bo jasno pomeni eh, prekinitev eh, oprostitve junskega režima. Treba je najprej oceniti resnost sistema, preden se sproži mehanizem. In znotraj postopka bomo redno obveščali tudi Evropski parlament. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod poročevalec Tija Stemera. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala tudi vsem kolegom, ki ste prispevali k eh, tej razpravi. 18 kolegov je spregovorilo v tej razpravi in to dokazuje, kako zelo pomembna je ta razprava znotraj demokratičnega postopka. Vsem se zahvaljujem za prispevke, tistim, ki ste sodelovali v oblikovanju poročila in tistim, ki ste izrazili nasprotovanje. Obstaja pa načelno vprašanje. In gospodu komisarju. La legalidad. Mimici lahko rečem naslednje. gre za tolmačenje zakonodaje. To tolmači komisija, svet ali Evropski parlament. Komisija je že napovedala izjavo. Ne strinjamo se z vašo pravno oceno zakonitosti ali nezakonitosti zakonodajnega predloga. Zaradi mehanizma v zvezi z delegiranimi ali izvedbenimi akti. Rad bi povedal še naslednje, kar je zelo zanimivo, še posebej po tem, ko sem slišal vaš drugi govor. Ne strinjate se s poročam na splošno ali se ne strinjate z nekaterimi deli v poročilu? Ne strinjate se s tistim delom, ki govori o mehanizmu prekinitve ali se ne strinjate z mehanizmom zajemnosti zaradi zakonodajnega besedila? Gospod komisar, niste izpostavili pravnih argumentov glede tega. Rad bi izrazil spoštovanje do komisarke Malmström, ki je zelo resno in natančno sledila temu postopku in zato mislim, da obstaja možnost za dogovor. S poročilom smo okrepili vlogo komisije in njeno diplomatsko vlogo. In res je, drži, da se Zahodnemu Balkanu ni kaj bati. Želeli smo vzpostaviti inštrument in uredbo, ki bo izražala solidarnost in se odzvala na pomankanje solidarnosti. Zato bi rad za konec omenil šest pomembnih imen. Ko sem pisal to poročilo, sem mislil na Hrvate, na Ciprčane, na Čehe, na Bolgare, na Romune in na Poljake. In za njih prosim vzajemnost in solidarnost. To je vse in najlepša hvala. Eh, komisarju vuole forse interveni. Gospod komisar, želite spregovoriti? Izvolite. Najlepša hvala. Gospa podpredsednica. Gospod poročevalec, rad bi jasno razložil, da se komisija zelo zauzema za mehanizem vzajemnosti v takšni obliki, kot je to zapisano v uredbi vendar pa se ne strinjamo s pravno rešitvijo in s pravnimi mehanizmi glede tega, kako zagotoviti vzajemnost v praksi. Enako velja za mehanizem prekinitve, ki ima polno podporo komisije. Pri obeh elementih pri politični, institucionalni in pravni komponenti. Zato se strinjam z gospodom poročevalcem glede tega, da imamo še veliko prostora za nadaljne razprave in tudi za dosego sporazuma glede tega dosjeja. Najlepša hvala za vaše delo, za vaš trud v okviru pogajanj in najlepša hvala tudi za kompromis, ki smo ga dosegli. Najlepša hvala. Prego relatore. Gospod poročevalec, izvolite. Pues, najlepša hvala, gospod komisar. Gospod Mimica, najlepša hvala za vašo obrazložitev, ki se mi zdi temeljena. Zelo sem hvaležen za vaš trud, ki ste ga storili za to, da zagovarjate stališče komisije. Ste namreč v slabšem položaju. Zelo dobro poznam poročilo, zelo dobro poznam kolege in eh, res ste se potrudili, da nadomestite gospo Malmström. Vendar pa ste odvisni od vaše neodvisnosti kot komisije komisar, tega, zato ker boste morali to razložiti v vaši državi in naleteli boste na politične težave. Tega vam nikakor ne želim. Zato moramo storiti vse, da bomo dosegli dogovor pri pravnem vidiku glede obeh mehanizmov. To je vse. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. commissario vuole mh, mm, intervenire. Gospod komisar, ne želite besede? Dobro, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo v četrtek. Sedaj pa bomo prekinili zasedanje do 12. opovdne.